Eh, vesele počitnice, ampak naj vam povem, da je že dolga tradicija razprav o človekovih pravicah ravno ob četrti popovdne. Zdi pa se mi, da so te zadeve toliko pomembne, da bi o njih morali razpravljati in glasovati, kadar je uh, več prisotnih poslank in poslancev. Morda bi v naslednjem sklicu lahko poskrbeli za to, da se o teh zadevah glasuje do povdne, tako da ne bi sprejemali tako pomembnih eh, odločitev za človekove pravice v tretjih državah o prisotnosti 20 do 30 ljudi. Da, razumem, kar ste povedali. To smo si zapisali, vendar to nikomur ne preprečuje, da bi bil prisoten tukaj, če ga tematika zanima. Nikomur nismo zaprli vrat. Hvala lepa, konec zasedanja.